predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede razmer v Eritreji. In besedo dajem. V imenu podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ministrici, ki govori v imenu sveta, gospa Janin eh, Plashard. Imate besedo, gospa ministrica. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, res je pomembna je ta izmenjava mnen glede razmer v Eritriji. Eritreji. E, to je e, zelo mehna država v Afriki, tam še vedno, od tam še vedno beži veliko število ljudi vsak mesec, ko iščejo e, boljše življenje brez političnih pritiskov, iščejo nove priložnosti za delo. Tu je velika zaskrbljenost glede, tu, glede kršitev človekovih pravic med drugim. In eh, vendarle, kot vemo, je to eh, eden, eno od pomembnih eh, načel tudi na področju trgovine. Vodimo dialog Eh, z oblastmi v Eritreji in eh, opozorili smo jih na kršitve človekovih pravic, kajti eh, pozivamo Eritrejo, da spoštuje demokratične in človekove pravice. In ne glede na nekatere ukrepe, in sicer med drugim zahtevamo tudi osvoboditev ljudi iz zapora, s katerimi ni bilo niti mogoče priti v stik in eh, s tem bomo še nadaljevali in ob vsaki možni priložnosti. Eh, Potem so tu vprašanja, ki se, nava, eh, ki se nanašajo na situacijo ljudi v Eritreji in pozivamo Eritrejo, da sodeluje s posebnim poročevalcem za združene, eh, eh, združenih narodov glede tega vprašanja. Eh, In tu bi želela eh, povdariti, da menimo, da eh, je eh, sprejemanje zaveze s strani države izjemno pomembno, kajti na ta način se lahko povdari ta potreba po spremembi in eh, potrebno je ustrajati tudi eh, na spoštovanju človekovih eh, pravic in izoliranje zelo redko reši kakršenkoli. Problem. Menimo tudi, da je dobro, da se država da je zelo pomembno, da se država glede tega zaveže Potrebno je zagotoviti tudi podporo samim državljanom skozi posebne projekte. Veliko potre je potrebno narediti za olajšanje. Uh, težavne, težavnih razmer eh, za ljudi v Eritreji, ki nimajo dovolj gospodarskih priložnosti in eh, ki, eh, ki so obupani in zaradi tega ljudje, zlasti mladi, bežijo iz države. Potem gre tu tudi za najrazlučnejše druge, druge pojave, do katerih prihaja in proti katerem se je potrebno boriti. E, tu je e, program, ki predvedeva tudi e, boljši dostop do, do različnih gospodarskih možnosti. Prav tako je potrebno izboljšati razmere, kar zadeva človekove pravice v Eritreji. In Eh, na rogu, na afriškem rogu ima ta država eh, zelo eh, pomemben položaj. Tu je tudi bližina Rdečega morja in dostopa do arabskega polotoka. Eritreja, če bo spoštovala svoje sosede, lahko odigra pozitivno vlogo konfliktu v Jemnu, napetosti v sosedstvu, vse to je potrebno upoštevati in morajo se ustrezno zavezati in sicer ravno v tem okviru oziroma v tem kontekstu. Izboljšati je potrebno razmere za državljane, da bodo manj dojemljivi za radikalizacijo. Zato je potrebno tudi sodelovati eh, z Eritrejo za to, da bi prispevali k regionalni stabilnosti in miru. Naj sklenem in nekaj povem o beguncih. Stalni odtok oziroma tok beguncov iz Eritreje pomeni zelo velik eh, izziv. Eh, gre za iskalce azila ki prihajajo iz te države. Eritreja pa je tudi aktivni partner v procesu, v procesu iz eh, Kotonuja. Tu so eh, pa problemi eh, z vidika človekovih pravic in drugi problemi. Zato Eh, bomo morali tudi sami eh, nekaj narediti, da eh, lahko skušamo prispevati k olajšanju razmer v tej državi, tudi z vidika beguncev gre za državljane Eritreje, zato eh, vse to še enkrat povdarjam. Zato se je potrebno pomembno angažirati, to je tudi v našem interesu, zato da se stvari obrnejo v pravo smer. Gre, to velja pravzaprav tudi za druge, ne le eh, zgolj Eritrejo. In eh, to so ti izzivi, eh, skratka, da naredimo vse, da skušamo spodbuditi pozitivne spremembe. Najlepša hvala. Hvala, gospa ministrica. Eh, sedaj pa v imenu političnih skupin, v imenu ELS-a bo prvi govornik eh, poslanec gospod Davor Ivo Štir. Gospod predsedujoči, Govorili smo eh, že o situaciji v Eritreji in takrat so vse eh, skupine izrazile eh, svojo skeptičnost in bilo je rečeno, da se je potrebno osredotočiti na vprašanje vladavine prava, spoštovanja človekovih pravic in tako dalje. In kaj ti ljudje iz Eritreje naj bi bežali v Evrope ravno zaradi kršitev človekovih pravic pod diktatorskim režimom. Potem gre za osredotočanje na eh, energetski sektor in Vendar pa moram reči, da sklepi pravzaprav niso odrazili priporočil parlamenta v tem pogledu. Priporočilo odbora za razvoj tudi ni padla na plodna tla pri eh, komisiji. Eh, in eh, zato želim povdariti odstavek naše skupne resolucije, kjer opozarjamo na medinstitucionalni sporazum in zavezo, da se je bolje, da se ukrapi nadzor parlamenta nad tem razvojem. Hvala lepa. Hvala. V imenu SND poslanec Nojzer. Hvala lepa, gospod podpredsednik, gospa ministrica. Mislim, da je dobro, eh, da v resoluciji danes govorimo o Eritreji, kajti situacija človekovih pravic v tej državi je katastrofalna. Eh, treba si je ogledati samo poročilo Amnesty International. Tisoče eh, političnih ujetnikov je, njihovi svojci niso informirani o tem, kar se dogaja v zaporih in v kakšnem stanju so zaporniki mislim, da moramo omeniti tudi, da eh, z notranje političnimi razlogi v Eritreji stalno uh, utemeljujejo uh, izredne razmere uh, in vojno stanje. Uh, petsto tisoč prebivalcev, tristo tisoč jih je pri eh, vojakih, vsak deseti je zapustil eh, državo. To eh, seveda tudi kaže, kako dramatična je situacija. Eh, mi kot Evropska unija lahko vplivamo preko projektov in ni dovolj, da samo rečemo, da je situacija človekovih eh, pravic težavna. Mi od Eritreje moramo zahtevati bistveno več kot parlament pa želimo biti bolj vključeni v odločitve sveta in komisije. E, ravnanje s parlamentom na dosedanji način ne pomaga in tudi ne pomaga ljudem v Eritreji. Hvala lepa, gospod Neusser. Sedaj pa za EKR, e gospod Emes Makar. Hvala, predsedujoči. Gospa ministrica, treba se je lotiti te situacije v Eritreji za vse prebivalstvo tam. Ampak ta odločitev, da bi znatno povečali evropski svežen za Eritrejo, ne vem, to pomeni kar nekaj napak. To je v nasprotju s stališčem tega parlamenta. Evropska komisija tu preučuje le gospodarsko situacijo, ampak to je narobe, kajti Eritrejci res trpijo eritrejski predsednik Afverki je eden največjih diktatorjev na svetu. Ta država je kot zapor, tam ljudje živijo v strahu, veliko je pobojev, mučenja ljudi, ni svobode govora, ni svobode glede verskega prepričanja. Potem imamo tudi obvezno služenje vojske, otroci se novačijo že od majhnega, nimajo prihodnosti. In zato je toliko beguncev v Evropi, ker je tam toliko kršitev človekovih pravic. To lahko razumemo. In organi tam se ne trudijo, da bi kaj storili. In če bodo dobili še več sredstev, bodo še naprej nadaljevali s svojimi praksami. Ali to želimo imeti? Ti ljudje ne bodo imeli nič od našega denarja, če to ne bo povezano z jasnimi cili, če to ne bo povezano s temeljnim spoštovanjem človekovih pravic, pa še nekaj, tudi če bi našli varnejše domove Evropske unije, tudi takrat bi to bila iluzija za številne begunce, kaj ti vohuni iz tam spremljajo begunce in jih potem prosijo, naj plačujejo davke, silijo jih temu plačevanju davkov, tudi če živijo v Evropi. Mediji o tem poročajo že veliko. Tudi OZN je sprožila preiskavo o tem, vsi to poznamo že več let, čas je za realne dejanja, gospa ministrica, odločni morate biti. Hvala. Hvala lepa v imenu Aldeja. Besera Pastarečeja. Dve minuti. Hvala, gospod predsednik, gospa ministrica. Danes vidimo to razpravo o tem, kakšen sporozum bil podpisan med Evropsko unijo in Turčijo. Ampak to je sramota, to je velika diskreditacija za nas. Vidimo, da je to neupravično, kajti tu gre za velike težave pri upravljanju migracijskih tokov v Evropi. V tem parlamentu smo večkrat ponovili, da gre tu sicer za različne sredstva, ampak treba reševati težave. In danes govorimo o resoluciji, ki vpliva na tisoče ljudi, ki prihajajo iz Eritreje in iščejo zatočišče. Tam je pravo suženstvo. Več milijonov naj bi v prihodnih petih letih Evropska unija namenila tej državi. Seveda želijo zapustiti to državo zaradi situacije tam. Pak sedaj bomo dali sredstva, ampak ta vlada ne nekno krši človekove pravice. Gospa ministrica, odbor za razvoj v tem parlamentu je že povedal, da je treba sprejeti primirne programe, da je tukaj nekaj pomislekov glede rabe teh sredstev, glede tega, komu je to namenjeno. Zanemarili ste zahteve državljanov. Tudi odbor za preiskave iz OZN je preučeval, kaj se dogaja s prebivalstvom tam. Tu smo videli, da ne bi dobili 200 milijonov v Eritreji in omejili vojaški rok na 18 mesecev, ampak mislim, da tega ne bodo storili in komisijo sprašujem, ali lahko zagotovite, da denar, da evropskih davkoplačevalcev ne bo končal v žepih tamkajšnjih diktatorjev mi moramo imeti programe, da bomo reševali strukturne težave najrevnejših držav. Biti moramo previdni pri rabi tih evropskih sredstev, istočasno pa moramo ohraniti dostojanstveno življenje in spoštovanje človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa, gospa poslanka. Sedaj pa v imenu Nagala. Marie-Christine Bergier. Minuto imate. Prostite, minuta. Prosim. Ja, lahko govorim tudi dve minuti, gospod predsednik. Najprej čestitke za to resolucijo. Je prva po letu 2004. Eritreja je ena najhujših diktator, dik, da, diktatur na svetu. Je Severna Koreja Afrike. Toliko je mladih, ki bežijo tam zaradi obvežnega služenja vojske. Leta 2011 se je Eritrejno stransko odločila, da bo prekinila odnose z Evropsko unijo. Tam so obsedeni z migracijskimi vprašanji. Ni nobene državne strukture, samo varnostna struktura tam obstaja. Nobena nevladna organizacija ne more tam delati, kako bo prebivalstvo dobilo pomoč, kako bo z elektriko, kako bo z drugim. Kakšen politični dialog Zvodi tam boste imeli, kajti evropska pomoč naj ne bi vplivala na to, kajti tu vidimo le prazne obljube. Kakšno je to jamstvo za begunce? Tam naj bi namreč usposabljali tudi mejno stražo Eritreje, ampak še več bo trgovine z ljudmi, še več bo revščine, s tem ne bomo zmanjšali stresa prebivalstva, tudi ne trenja v regiji prav nasprotno. Hvala, gospa poslanka, v imenu zelenih gospa judith sargentini minuto imate hvala predsednik predsednik na to se pravzaprav nikoli še ni zgodilo da smo soglasno sprejeli razvojni program za državo to se je zgodilo novembra ampak potem svet tega ni niti pogledal in ko govorimo tu o pomoči, o razvoju, govorimo o 200 milijonih evrov. Svet pravi, da je to nasprotju z nezakonitimi migracijami, pa gre za begunsko krizo. Eritrejci zapuščajo to Severno Korejo Afrike, ker umirajo od lakote. In potem se podajo na to zelo problematično pot. Najprej morajo preko eh, prečkati mejo, mimo menih straž, ki streljajo na njih, in potem je to še dolga pot do Evrope, potem jih tudi v Evropi finančno izseljujejo, da ne plačujejo davke. Predsednik, potrebujemo dialog s predsednikom Aferkijem, ampak ne sme biti tako kot pri Turčiji, da plačamo za nadzor na mejah. Hvala lepa. V imenu FDD, poslanec Mike Hukam. Minuto imate. Hvala, predsednik kljub temu, da je tam le 6 milijonov ljudi, Eritreja druga največja etnična skupina v sedajni migracijski skupini. Številni se zatekajo v Združeno kraljestvo, večinoma zaradi vojaške diktature tam, ta zatira svoboščine in sili ljudi k veznemu služenju vojske, čeprav je tako slabo gospodarstvo tam. Zakaj naj bi sedaj pomagali takšnim despotom tam, ki vodijo totalitarni režim brez kakršne koli odgovornosti, brez vladavine prava. To je še en primer, ko Evropska unija slepo meče denar britanskih dakoplačevalcev skozi okno, ne da bi razumeli razloge, ne da bi rešili te vzroke za to situacijo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo. Gospod Venta, minuto imate. Hvala lepa, gospod predsednik. Leta 1993 si Eritreja pridobila samostojnost in to nam je dalo nekaj upanja takrat. Menili smo, da bo nekaj spoštovanja človekovih pravic, vladavine prava, ampak to se nikoli ni pravzaprav izvajalo, nikoli ni bilo volitev tam. To je totalitarni režim. Človekove pravice se ne spoštujejo, gospodarska situacija je zelo problematična, veliko je nemiro, ljudje se množično izseljujejo. Menda naj bi vsak mesec pet tisoč ljudi zapustilo to državo. Potem je bil sprejet tudi razvojni program za Eritrejo, ampak to je le en korak na tej poti, da bi pomagali tam prebivalcem. S tem lahko zmanjšamo revščino, ampak ne moramo rešiti vseh težav tam. Zato, da pošla Eritreja po poti nenehnega razvoja, potrebujemo strukturne reforme tam. Hvala lepa. Sedaj pa Linda McKeven. Minuta in pol. Gospa ministrica, kot predsedujoča odboru za razvoj, sem ponosna na številne stvari pri naši razvojni politiki. Ministri so se skupaj s komisijo odločili, da bodo namenili pomoč Eritreji. Na to nisem ponosna. Kolegi tu v parlamentu govorijo o grozni situaciji na področju spoštovanja človekovih pravic v Eritreji. In zato je novembra naš odbor soglasno prosil, zato da ne bi sprejeli nobene odločitve o novem programu, ne da bi najprej imeli nadaljni dialog s parlamentom, da bi se pogovarjali z ministri, ampak vi ste to vseeno storili in ste podpisali ta program niste le zanemarili mnenja parlamenta, pa o tem niste niti poročali v odboru. Tudi v komisiji tako. In res je treba poskrbeti za to, da se to nikoli več ne bo zgodilo. To je zelo resna odločitev. In ko imamo letne programe o izdatkih, se mora parlament vključiti v to. In drugič, ministrica, rekli ste, da ne bi s tem denarjem reševali rešno, ampak 70 odstotkov sredstev naj bi namenili za določene projekte, ampak kdo bo dobil ta denar? V katerem sektorju, kdo bo dobil denar? To bi radi vedeli. Na koncu rekli ste, da je to odgovor na imigracijsko krizo, ampak zato sem še toliko bolj skeptična. Koliko je tistih eritrejcev, ki imajo status begunca v moji državi? Vse manj jih je. Eritrejci, ki pridijo, so begunci, ki prihajajo iz groznih političnih razmer. To je grozen sistem, to niso migranti. In tega ne smemo povezovati z našimi odnosi z Eritrejo, glede na to, koliko beguncev spoh prihaja iz te države. Hvala. Hvala lepa. Dobro. Gospa. McKevin, sprejmate modri karton. Gospodu Jazdovski ima za vas vprašanje. Ja ali ne? Ja. Prosim, kolega. Gospa McKeven, mogoče imate prav, ko pravite, da pomoč za Eritrejo ne bo šla v prave roke. Mogoče ne bo nobenih socialnih koristi od te pomoči, ampak Kakšni so vaši sklepi? Imate vi kakšne pozitivne ideje o tem, kako pomagati redreji, kako nadzorovati te izdatke, če denar ne gre v prave roke? Dajte nam neko pozitivno rešitev na mesto, da le kritizirate to, kar se dogaja. Zanima me, kakšne so vaše ideje? O čem vi razmišljate? Prosim. Hvala. Ja, težko se je pogovarjati s takšno vlado, ki tako krši človekov pravice in tu se sploh sprašujem, zakaj je smiselno imeti program s takšno vlado. To, kar smo sprejeli, je sedaj nek okvir. Nič denarja še nismo namenili, ampak preden bomo dodelili sredstva, se mora parlament vključiti v to. Zato sem prosila. Hvala. Sedaj pa gospa poslanka Lola Sanchez Caldentej. Minuto imate, prosim. Hvala, gospod predsednik. Evropska unija je podpisala sporozum z Eritrejo. Eritreja bo prejela 200 milijonov evrov in to bo šlo za največje energetske projekte. S tem pa sploh ne bomo zmanjšali, ješno ali pa zelo malo. Prav gotovo bodo tega imele koristi evropske multinacionalke in tisti, ki so tam najbolj pokvarjeni. V preteklosti Evropska unija eh, s to državo in z državom te regi podpisala kartunski sporozum glede migracijske poti. Kajti to je bila tamponska cona. In to je bilo pomembno pri nadzoru evropskih meja. Pak tam imamo diktaturo, ki nenehno krši človekove pravice in zatira prebivalstvo. 90 odstotkov tistih, ki prečkajo sredozemlje, prihaja iz Eritreje, torej petina njih. Bežijo, bežijo iz tega režima, kot veste. In ta sporozum, ki smo ga podpisali z Eritrejo, kaže na veliko ciničnost. Gre za interese, ki so geostrateški, varnostni istočasno pa si zatiskamo oči pred dramatično situacijo, v kateri živijo prebivalci v tem režimu. Prosim, da delamo koherentno, ko gre za takšne tirane in ko jim dajemo denar. Hvala. Mm, Hvala lepa. Sedaj pa Fabio Massimo Castaldo, minuta. Hvala, predsednik. Ta zunanje politični dialog je seveda pomemben. Treba izbrati, s kom se pogovarjati. To je še bolj pomembno. Sedaj se je eritrejska vlada pokazala kot nekredibilen sogovorec. Podpirajo Al-Shabaab v Somaliji, ampak poleg tega vidimo tudi to, da silijo tudi mladoletnike k služenju vojaškega roka. In tu vidimo tudi to zelo nevarno pot iz Sudana proti Evropi in toliko tistih, ki bežijo zaradi organa. In tu vidimo nespremljivo kršitev človekovic. Imamo tudi mučenje političnih zapornikov, imamo tudi izven eh, sodne poboje in tako naprej. Tu imamo evropski program. To potrebuje pa kle, če vidimo napredek pri tem pogojevanju. Mi bi seveda radi podprli eritrejsko prebazo, bi se borili proti rešni. To je vzrok za migracije, ampak mi bi radi videli prave korake naprej, napredovanje. Kajti, če podpiramo takšno vlado, to ni dobro, kajti ta slabo vpliva na lastno prebivalstvo. Koga želimo tu zaščiti v parlamentu? Mislim, da imamo jasno stališče. Mi želimo zaščiti ritrejsko prebivalstvo in svet to mora upoštevati. Prvole. Hvala lepa. Sedaj pa Moris Ponga. Minuta. Gospod predsednik, situacija v Eritreji je kritična. Vsak mesec imamo na tisoče Eritrejcev ki pobegne iz te države zaradi kršenja človekovih pravic. Imamo tudi preiskovalno poročilo OZN-a, ki opozarja na to. Imeli smo tudi posebnega poročalca iz OZN-a, ki je opozoril na to situacijo v Eritreji in to je zelo zaskrbljujoče. Člani odbora za razvoj so Evropsko komisijo opozorili na to. Pozorili so tudi svet, da je tu veliko kršitev človekovih pravic v Eritreji. V okviru demokratičnega nadzora to, kar pač izvršujemo tu, v okviru nacionalnih programov, imamo tu tudi države KP-ja, ki prejemajo pomoč. Ampak žal nas niste poslušali. Tu gre za človekov pravice, to so temeljne vrednote Evropske unije in to treba spoštovati. Evropska unija mora zaščititi eritrejsko prebivalstvo in bistvenega pomena je, da imamo pravi nadzor, tudi ko gre za kršito človekovih pravic. In ko gre za primirne ukrepe, treba jih je sprejeti zato, da se ta situacija preneha. Hvala. Hvala lepa, gospod poslanec. Ali sprejemate modri karton? Gospoda Salje. Ja? Gospod Sani, prosim. Hvala, predsednik. Gospod poslanec omenjate človekove pravice. In pri vaši izjavi ste izhajali iz človekovih pravic, številni tu pa omenjajo tudi korupcijo in to, da si ta režim vzame kot lasnino vso pomoč, ki pride v to državo. Tega ne namenijo prebivalstvo. Kaj menite o tem? Je to realnost te situacije? Ali gre tu le za človekove pravice in te težave? To je nekaj, kar moramo upoštevati pri naših politikah pri tem načelu pogovanja. Tu imamo korupcijo, človeko pravice in vse te vidike. Hvala. Robert, si... Dragi kolega, hvala. Rad bi rekel, da mora etejska vlada opraviti svojo nalogo, ko gre za boj proti kršitvam človekovih pravic. In mi, poslanci, moramo zahtevati, naj se Eritreji nameni ta pomoč. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Gospod poslanec, sedaj pa gospod Enrique Guerrero Salom. Minuto in pol imate. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa ministrica, danes dopovdne smo imeli dolgo razpravo v tem parlamentu. Pogovarjali smo se o migracijski krizi, krizi beguncev Evropske unije. Res je. Eritreja tu ni glavna država izvora begunce imamo Sirijo, imamo Irak, imamo druge države iz te regije. Ampak tu je vseeno veliko beguncev, ki prihaja iz Eritreje, več sto tisoč jih prihaja, pet tisoč jih dnevno prihaja iz Eritreje. In vse to prispeva k temu, da je število beguncev na svetu zelo veliko. Tu imamo 70 milijonov vse približno. To je kot prebivalstvo neke države, kot je Francija ali Združeno kraljestvo, toliko je teh ljudi. In tam država krši temeljne vrednote, preganja lastno prebivalstvo, nevladne organizacije, prav tako krši temeljne pravice, človekove pravice in krši tudi konvencijo o mučenju. Zato se strinjam s tem, kar pravimo, da moramo imeti kritične odnose z Eritrejo, ampak ne gre le za kritične odnose, kajti naša pomoč mora biti povezana s tem, da se bo Eritreja zavezala k temu, da bo rešila te težave. In poleg tega ponavljam to, kar je povedala predsedujoča mojega odbora. Parlament noče biti zanemarjen v tem procesu sodelovanja, ko gre za razvoj z Eritrojo. Prav nasprotno, mi želimo biti aktivno vključeni v ta proces. Eh, Hvala lepa. Gospod poslanec. Sedaj pa je na vrsti Marija Gabriel, minuta, prosim. Hvala, gospod predsednik. Gospa ministrica, situacija v Eritreji kaže, da je to veliki izziv za Evropsko unijo. To se vidno kaže naših odnosih, ko gre za migracije človekove pravice, po drugi strani gre tudi za to, da moramo imeti primerne instrumente, ne le za pritiskanje, ampak mora biti to tudi vzvod za to, da bo končno šla ta država na pod demokracije in človekovih pravic. Dvoje bi povedala. Bolje je treba uporabiti Evropski sklad za razvoj. Ta parlament je že pozival k temu, da bi imeli nacionalne programe za to, zlasti pri upravljanju, za to, da bi lahko tu to povezali s temeljno zunanje politično politiko. In po drugi strani ne smemo pozabiti na sedanji kontekst. Leta 2014 so bili Eritrejci na drugem mestu med tistimi, ki so prišli italijansko obalo za Sirici imamo Evropski sklad za razvoj, imamo kartumski proces, imamo sporozum iz Kotonuja. Vse to je treba bolj uporabiti, da bi imeli dobre rešitve za eritrejce in za njihove temne pravice. Treba rešiti vzroke na zagontek priseljevanja. Ja, in Eritreja je tu konkreten primer, tako da se res moramo pokazati kot akteri, ki morajo delovati in lahko delujejo. Hvala lepa. Sedaj pa bi rad pozdravil delegacijo Solidarnošč. To so naši obiskovalci, pozdravljeni, sedite tam zgoraj. Sedaj pa dobi besedo Ana Gomeš, minuto in pojmate. Hvala lepa. Tu vidimo sistematično kršen človekovih pravic v Eritreji. Vidimo, da imamo služenje vojaškega roka brez omejitev, kar vem, da so ti ljudje sužni. 400 tisoč na leto jih pride v Evropsko unijo. 9 odstotkov tega prebivalstva. Eritreja ni država, ki deluje, nima nacionalnega proračuna, nima neodvisnih medijev, nima nevladnih organizacij v tej državi že od leta 2011, ampak Evropska unija se je odločila, da bo sprejela razvojni pomoč, da bo dala 200 milijonov evrov vladi Aferkija. In še naprej bomo imeli toliko beguncev. Ali lahko ta načrt res izboljša življenjske pogoje zatiranih eritrejcev tam? Kakšno je jamstvo lahko ponudi komisija, da bo ta program v okviru EDF-a sploh koristen? Evropski parlament je proti temu, ni demokratičnega nadzora kako lahko zagotovimo, da se to ne bo zlorabilo, da se to ne bo znašlo v pokvarjenih rokah za zatiranje ljudi. Komisija mora prositi za demokratično reformo. In projekti, ki jih financira Evropska unija, morajo biti pod nadzorom finančnih organov. Potem mora tudi nevladne organizacije imeti dostop tega, tudi posebni odposlanec OZN. Hvala lepa.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 Eh, gospod predsednik, gospa ministrica, vsak dan bežijo ljudje iz Eritreje, pa ne zaradi vojne, eh, temveč eh, pod predsednikom Afeverkem je bila vzpostavljena diktatura, ki jim jemlje pravico do življenja. Komisija pa kljub vsemu iz 11. razvojnega sklada daje na voljo nov nacionalni program in 20 milijonov za dobro vladanje. To je šala. Pa bi se lahko naučili. Eh, že v desetem razvojnem skladu so pripravili 122 milijonov za eh, Eritrejo, to so potem znižali na 53 milijonov, ker ni bilo napredka v razvojnem sodelovanju. Leta 2014 pa je delegacija. Iz, Evropska delegacija iz Eritreje eh, povedala, da tega denarja ni mogoče uresničiti. Kljub samo pa komisija pripravlja nov svež denar za Eritrejo. Evropski razvojni sklad sodi pod parlamentarni eh, nadzor, eh, kajti naše mnenje ima tu pravi ton in pravo usmeritev. Hvala. Hvala lepa. Eh, no Zdaj pa je na vrsti Marita Ulfskog. Minuta. Prosim. Tak so mi, kje. Hvala lepa, hvala predsednik gospa ministrica. 5281 dni je že poteklo tega, ko imamo zaprtega novinarja tam. 5281 dni je to. To je več kot 14 let negotovosti in veliko zaskrbljenosti in tesnobe za družino Isaka. Je edini evropski državljan, ki je zaprt zaradi svojih mnen tej državi in situacija je seveda zelo unikatna, tam je tudi veliko drugih novinarjev in političnih zapornikov, ki se soočajo s državami, napada se svoboda govora o Eritreji, tudi posebni od poslancev ZNA je opozarjan, to tam imamo sistematično kršitev človekovih pravic in Vlada je res omejila pravice svobošnje ljudi. To imamo zelo, zelo dolg seznam težav. V okviru zunanje politike želimo spodbojiti demokracijo, vladavino prava, človekove pravice. Temu le so bošne, to so naše naloge in to mora veljati tudi za naše odnose z Eritrejo. Pozdravljam resolucijo, ampak zanima me, kaj bo storila komisija glede tega novinarja Isaka Dorfa. Hvala. Hvala, sedaj pa je na vrsti Lars Adaktuson. Minuta. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Rad bi se vam zahvalil za odlično resolucijo. To je zelo dobro napisano, to glede situacije v Eritreji. Hvala za podporo meni glede Davida Isaka. Je švicko-eritrejski novinar, ki je zaprt tam v Eritreji. Več kot 14 let je že v zaporu, v groznih razmerah. In edini razlog, da za zaprtje bo to, da se zauzema za človekove pravice in to, da Evropski parlament sedaj prosi za takošno izpustitev vseh političnih zapornikov, to je zelo pomembno. Istočasno moramo storiti še več. Če se bo ta kršito človekov pravic nadaljevala, mora to prinesti posledice dolgoročno. To mora vplivati na dolgoročni razvoj naše odnose s to državo in sedaj bo Evropska unija plačala denar brez pogojevanja, to je nespremljivo. Potrebujemo pogojevanje človeka pravice in spustitev novinarja Davida Iseka in tudi drugi morajo biti izpuščeni. Treba oceniti situacijo in treba se soočiti s tem dejstvom, da je Etreja žal pokvarjena država. Hvala lepa, gospod poslanec. Sedaj pa je na vrsti Doru Klaudijan Frunzulika hvala gospod predsednik tako dobro govorite romunsko gospe in gospodje evropska unija se je odločila da bo ponovno v okviru razvojne pomoči pomagala eritreji ne preko nacionalnih indikativnih programov kot se je to omenjalo ampak tu imamo 200 milijonov evrov kljub dejstvu da je skupina A odbora za razvoj v parlamentu, kateremu, kateri predsedujem, novembra lani pozvala komisijo, da ne sprejme osnutek. Gospa ministrica, prosili smo za dodatno razpravo in zdi se, da tega parlamenta sploh ne upoštevate žal. Vidimo, kakšna je situacija na področju človekovih pravic v Eritreji. Ta situacija se slabša že dolgo časa. V tej državi je veliko slabega. Civilisti se zapirajo zaradi neupravičenih razlogov, recimo, ker kritizirajo vlado, ker se ukvarjajo z, z novinarstvom in ker se ukvarjajo menda z neuradnim virstvom, tako to imenujejo, ker zapuščajo vojsko, ker želijo oditi iz države. Eritrejci sedaj bežijo tam in oni so na tretjem mestu med tistimi begunci, ki pridejo v Evropo. Ampak našega poziva komisiji niste upoštevali, ampak sedaj vas prosimo, da resno upoštevate naše pozive in zahteve. Hvala. Okay. Hvala lepa. Sedaj je čas eh, za prosto razpravo. Catch.di. Najprej gospod Hajs. Eh, hvala lepa, gospod predsednik upam, da bom v naslednjih tednih eh, šel v Eritrejo eh, in eh, s agencijo in Vito, kjer gre za varno hrano in mi moramo braniti človekove pravice. V Eritreji je zelo veliko korupcije. Eh, zagotoviti pa moramo tudi, da eh, davkoplačevalcev eh, čev denar EU e dejansko služi prebivalcem Eritreje. Dejstvo pa je, da ne vemo, zakaj se sredstva uporabljajo. Moje sporočilo svetu, komisiji, predsedstvu, tu potrebujemo pogojevanje. Sredstva, ki jih državljani EU plačujejo za Eritrejo, naj se izplačajo samo ob spoštovanju človekovih eh, pravic. To mora sprejeti tamkajšnja vlada. Eh, podpiram eh, obsežno resolucijo in pri gospodu Davidu Aziku je potreben napredek in evropska sredstva za Eritrejo morajo koristiti prebivalcem in nikomor drugemu. Hvala lepa. Gospod eh, Nikola Kaputo za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eritreja je eh, država, iz katere prihajajo mnogi begunci v Evropi. Združeni narodi in Human Watch pravijo, da eh, prihaja do bega zaradi kršitve človekovih pravic. Eh, zapirajo ljudi, eh, prihaja do usmrtitev. Torej, vojska je eh, tu uh, nad uh, vsakodnevnim življenjem in na vrhu EU uh, eh, Turčija so spregovorili seveda tudi o migracijah iz Eritreje. Treba se je lotiti teh migracijskih tokov, gospodarsko pomoč je treba uh, ponuditi za izboljšanje življenjskih pogojev v tej državi. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospod Marjas. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Uh, v skladu s svetom za človekove pravice iz uh, Združenih narodov prihaja do močnih kršitev. Uh, človekovih pravic v Eritreji. Že 93. leta bi morali imeti demokratske volitve, pa eh, jih eh, ni. Eh, zelo veliko ljudi je zapustilo državo eh, zaradi gospodarskega eh, eh položaja in zaradi eh, omejevanja pravic, eh, zaradi mučenja. In Evropska unija mora pomagati pri razvoju demokratskega modela vladanja. Obsoditi je treba kršitve človekovih pravic. Treba je videti, kakšna je povezava med eh, korupcijo in vlado. Treba je ponovno preučiti investicijsko politiko. Treba se boriti proti revšeni v državi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod poslanec Jakovčič. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mi smo priča že leta in leta, da je Eritreja država, v kateri prihaja do največjih kršitev eh, človekovih pravic. Imamo oblike suženstva in niti eh, svobode veroizpovedi eh, ni eh, prihaja do nasilja do žensk, do eh, prebivalcev iz skupine LGBTI, zapirajo evropejce v Eritreji in slišali smo še veliko več. Ali je treba Eritreji pomagati? V končni fazi je treba pomagati, da. Vsi pravimo, eh, da je treba pomagati tako, da razvojni sklad sredstva plačuje v korist državljanov Eritreje. Vendar ali smo mi sposobni to uresničiti? Ali lahko zagotovimo, da bo denar eh, šel prebivalcem in ne diktatorju? Kajti sicer pomoč nima nobenega smisla. Hvala lepa. James. Kava, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eritreja se sooča s številnimi eh, izzivi. Politična kriza, zloraba človekovih pravic, eh, gospodarske težave. To je seveda privedlo do migracijskih tokov. Deset tisoči so na poti proti Evropi ne smemo pravzaprav eh, videti, da so mnogi eritrejci v Etiopiji in gospod predsednik, več je treba storiti eh, za to, da se lotimo eh, političnih in ekonomskih razlogov za migracije. Potrebno je Eh, partnerstvo z regionalnimi silami. Na ta način se lahko čim bolje lotimo tega vprašanja. To bo koristilo eh, ljudem v Afriki, na Bližnjem vzhodu in tudi v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu gospe Mogherini gospa Žanin eh, Henis Plašart. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Kot sem že povedala prej v tej razpravi, nas resno skrbi eh, zaradi kršitev človekovih pravic v tej državi in o teh vprašanjih govorimo eh, na vseh sestankih z vlado. O teh vprašanjih govorimo tudi v mednarodnih eh, forumih, naprimer v Svetu za človekove pravice Združenih narodov. Eh, Evropska unija bo podpirala implementacijo priporočil Eritreji in eh, Evropska unija želi poglobiti dialog o človekovih pravicah eh, z eritrejsko vlado. Želimo partnerstvo v duhu več za več. To je v smislu pogojevanja. Eh, in zaradi tega smo tudi povedali, da je treba izvajati reforme če želijo okrepiti sodelovanje. seveda je treba zagotoviti eh, izvajanje priporočil eh, eh, intervencijski sektori so tu zelo pomembni in treba je zagotoviti kmetijstvo kmetijsko produktivnost, treba je zagotoviti eh, dovolj eh, eh živil za Eritrejo. Cilj je, da se izboljša življenje v Eritreji in zmanjša revščina. Treba je izboljšati situacijo človekovih pravic. Evropska unija bo podpirala implementacijo priporočil. Združenih narodov Eritreji. Razvojna pomoč, o tem smo slišali veliko pripomp. Razvojna pomoč se daje na podlagi eh, prikrojenih eh, in po meri pripravljenih eh, projektov. Ni podpore centralni vladi. Sprejemanje evropskih projektov poteka transparentno v skladu z pravili za razvojni sklad in sicer v vseh fazah. Eh, projekte strogo spremljamo v skladu z uredbami o reviziji. Večkrat smo slišali, da morajo sredstva koristiti državljanom. Naj izpostavim še to, da ne podpiramo finančno centralne vlade. Eh, gospod predsednik, zavedamo se težavnega eh, političnega konteksta eh, v Eritreji in mi vedno znova preučujemo, kolikšen napredek smo dosegli in kako resno se vlada loteva eh, reform. Eh, gospa Mogherini vam bo poročala o napredku ali pa odsotnosti le tega vedite, da bomo zelo natančno spremljali situacijo človekovih pravic v Eritreji in v državah v regiji. Kot sem povedala na začetku, mi sodelujemo z Eritrejo v korist prebivalcev. Nadaljna izolacija, to je jasno, ne bo pomagala Eritrejcem. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa gospa ministrica, prejel sem eh, sedem osnutkov resolucije praktično od vseh političnih skupin in zaradi tega zaključujem to razpravo. Glasovanje bo jutri. Uh,